pristojni organi Češke, Romunije, Bolgarije in Mačarske so mi sporočili izbiro evropskih poslancev Jiri Pajne, Razan Popa, Asim Ahmedov Ademov in gospoda Livija Jeroka. In sicer od 5., 13., 14. in 15. septembra. In ti bodo nadomestili gospoda Maha, gospoda Negreska, gospod Gabriel in gospod Galpelc parlament je seznanjen z njihovo izvolitvijo in izrekam dobrodošli s svojim kolegom. In naj povem, da imajo uh, vsa pooblastila skladno z določili v poslovniku v parlamentu in v odborih.